stanje in morebitnih posledicah za evropski industrijski sektor oziroma za evropsko industrijo. Razpravo bomo začeli s tem, da bomo prisluhnili komisarju De Huchtu. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Evropa je zelo zaskrbljena zaradi uničujočih posledic poplave v Pakistanu, ki je prizadela življenja in skupnosti v Pakistanu. Obseg je brez primere v zgodovini Pakistanu. Potrebna je človekoljubna pomoč za že tako šipko gospodarstvo. Evropska unija je podala hitro pomoč ob upoštevanju strateške strateškega pomena Pakistana za razvoj v tej regiji. Evropski svet je 16. septembra pozval k obsežnemu svežnju dolgotrajnih ukrepov, ki bodo pomagali oživitvi pakistanskega gospodarstva in prihodnega razvoja. Odziv Evropske unije je bil hiter in velikodušen. Skupni prispevek Evropske unije zdaj znaša več kot 350 milijonov evrov in sicer v denarju in v naravi. To je več kot 60 odstotkov začetnega svetovnega prispevka. Takošnja dobrodelna pomoč je ambiciozna in pomembni so ambiciozni ukrepi za gospodarstvo in za trgovinske odnose, za takošnjo pomoč v tej krizi, ki še poteka. 7. oktobra je komisija sprejela predlog za enostransko suspenzijo uvoznih dajatov za številne izdelke, ki prihajajo iz Pakistana. Ta predlog zdaj podajamo državam članicam in Evropskemu parlamentu. Komisija predlaga liberalizacijo 75 tarifnih eh, linij za uvoz, ki predstavlja 27 odstotkov sedanjega uvoza iz Pakistana v Evropsko unijo in sicer v vrednosti 200 milijonov evrov. To bi predstavljalo povečanje uvoza iz Pakistana za približno 100 milijonov evrov. Na ta način bi pomagali pri oživitvi pakistanskega gospodarstva na dolgi rok. To pa bo imelo omejen časovni rok, komisija predlaga tri leta. Glede na naravo industrijske osnove v Pakistanu, ti predstavlja, ti, ta zmanjšanje predstavljajo 60 odstotkov olajšav. Gre za industrijske proizvode, kot so etanol, ki je tudi vključen v to. Če parlament in svet hitro delujeta pri tem, bodo ukrepi že v veljavi 1. januarja 2011. Poleg tega pa sodelujemo z drugimi članicami STO, zato da bi dobili potrebna dovoljenja. Naprimer, za dovoljenja, ki je potrebno in za koncesije za trgovinske odnose. To je pomembno za Pakistan. Pri tem je treba upoštevati industrijsko občutljivo naravo teh izdelkov Evropske unije. Pri tem predlogu smo poskusili upoštevati tudi občutljivo, to občutljivo naravo, zlasti kar zadeva tekstil. Naše analize kažejo, da je vpliv na evropsko proizvodnjo verjetno precej skromen. Potencijalen povečanje uvoza za približno 100 milijonov evrov predstavlja manj kot nič cele 5 odstotkov liberaliziranih izdelkov, ki predstavljajo 24 milijard. Evropski ki parlament naj bi podprl te ukrepe zato, da bodo lahko uspešni in da bomo pokazali solidarnost Evropske unije v tem času potrebe, ki je brez primere. Na ta način bomo prišli do dolgoročne rešitve za Pakistan. Časovnica je precej omejena, lahko pa računate na nas, da vam bomo poskusili razrešiti vsake pomisleke in odgovorili bomo na vsaka vprašanja, ki jih boste imeli. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa bomo dali besedo najprej posameznim skupinam za ELS, gospod Melo, tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Sočustvujem z ljudmi v Pakistanu, ampak ta odločitev je tragična za Evropo, zlasti za nekatere države, ki se že soočajo z večjimi težavi, kot so Portugalska, Grčija in Španija. Naj dam primer. Tekstilna in oblačilna industrija predstavlja 11 odstotkov skupnega izvoza, več kot 20 odstotkov predelovalne industrije in v nekaterih primerjih 8 odstotkov oziroma 80 odstotkov se, tega se proizvaja v, na portugalskem. Za portugalsko to pomeni nekaj velikega. Evropa ne more prositi teh držav, da uporabijo te nasilne ukrepe za nadzor eh, deficita in javne porabe. Te odločitve segajo v samo srčiko oblikovanja blaginje in delovnih mest v teh državah. Ta odločitev, moram reči, predstavlja napad na običajna tržna pravila. Nikakor ne moremo, nikakor ne želim zaščititi trga, ampak moramo imeti pravila, ki bodo zagotavljala pravičen trg. Ta odločitev pa bo omogočala vnos proizvodov v Evropo, ki se proizvajajo v Pakistanu, ki pa niso v skladu s pravili. Zato, ker so proizvodni pogoji tam čisto drugačni. Gre za nepravično konkurenco. Pakistanska podjetja nimajo socialnih stroškov za svoje podjetja, ne plačujejo nobenih okoljskih stroškov, nimajo pomislekov glede boja proti, naprimer, delu otrok, ne plačujejo za surovine tako kot mi. Kako lahko torej sprememo tako, takšno korenito rešitev, ne da bi najprej pripravili utemeljenega poročila o negativnih plivih na evropski industrijski sektor v zadevnih državah. Lahko vam povem, kakšne so te posledice. Prišlo bo do zaprtja in bankrota podjetij in prišlo bo do povišenja brezposobnosti. nekdo bo moral odgovarjati za to na neki stopni. Če je ta predlog neizogiben, prosim, da vsaj zagotovite nekaj stvari, ki, se, ki očitno niso bile upoštevane, naprimer omejitev kvot. To imamo zdaj za etanol, ne pa tudi za tekstil. Kaj pa DDV? Samo pomislite, kako bo neposredno konkurenco preneslo podjetje v Evropi, ki proizvaja enake, enako blago. Pakistan ne dovoljuje, da bi evropski, evropska podjetja se izognila njihovim pravilom. Hvala lepa, gospod Melo. Zdaj pa gospod Martin za socialiste in demokrate. Ja, hvala. Razumem, kaj poravi gospod Melo, ampak ne morem se s tem strinjati. Pozdravljam predlog komisije, da omogoča ta uvoz pakistanskega blaga v Evropsko unijo. Strinjamo se, da Pakistan, ki nima lepe zgodovine, da bo šel zdaj skozi težko obdobje, boji se proti terorizmu in ravno zaradi tega jih to ostane kakšnih 40 milijard dolarjev. Tu so še poplave in kombinirano, združeno tudi s tsunamijem iz leta 2004. Vem, da to predstavlja to velike posledice za katerokoli državo. Pakistanu je treba dati priložnost, da ima trgovino tudi z nami. Mislim, da je to inteligenten predlog. 75 tarifnih postavk bodo, bo pomagalo pakistanskemu gospodarstvu in bo približno 100 milijonov evrov eh, generiralo in proizvedlo pakistanskemu gospodarstvu. Mislim pa, da posledice za evropski industrijski sektor ne bodo prehude. To ne bo ogrozilo držav v razvoju, ki trgujejo s Pakistanom. Nobene od tarifnih postavk mislim, da ne spadajo na tako imenovani erozijski seznam mislim, da je dobro, da je predlog komisije časovno omejen in da ne vpliva neposredno na resolucijo o GSP. Pakistanu je treba dati neko spodbudo, da se dvigne na raven, kar zadeva človekove pravice, tudi v zvezi z delom otrok. S tem ne dajemo kar neomejene možnosti Pakistanu, da trguje z Evropsko unijo, če bo želel ohraniti te prednosti. Mislim, da je to preskus dobrodušnosti in dobrodelnosti Evropske unije. Tako da hvala za ta predlog. Hvala, gospod Martin. Zdaj pa gospod Rinaldi za Alde. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani kolegi in spoštovani komisar. Današnja razprava se loteva dveh načelov. Obenem solidarnosti do države, ki je utrpela naravno katastrofo in privedla svojo družbo na koleno. Po drugi strani pa se moramo ukvarjati z uravnoteženo trgovinsko politiko. To, da ukinjamo dajatve za pakistansko blago, se Evropska unija izogiba preprosti do, dobrodelni človekoljubni pomoči, pomoči in poskuša okrepiti gospodarstvo v Pakistanu. 75 tarifnih postav so del tekstilne industrije in to je neizogibno za države, ki v glavnem izvaža tekstil in oblačila. V Alde nam je ljubša taka določba kot človekoljubna pomoč, ki ne bi pripomogla k gospodarskem oživitvi v tej državi kot je povedal gospod Melo. Tisto, kar je povedal gospod Melo, bi bilo verjetno bolj naivno. Komisija pa ni naivna. Komisija dobro pozna, kakšna je situacija v številnih tekstilnih industrijah in sektorjih, naprimer Prada. In vemo, da zaradi podnarejanja prihaja do številnih težav v tekstilni industriji. Obstaja pa tudi kriza na evropski ravni v tekstilnem sektorju. Ne smemo pozabiti na tekstilno industrijo v Evropi, ki naj bi nosila glavno breme za krizo v Pakistanu. Zato prosimo troje, da bi se izognili vsakim trikotnikom s tretjimi državami, ki bi lahko izkoristile to oprostitev dajatov in prosimo, da ne poslešujemo situacije za evropsko tekstilno industrijo s tem, da dajemo subvencije in zmanjšujemo stroške elektrike. In da bi se izognili dajanje take pomoči drugim državam, ki bi se lahko soočile s podobnimi naravnimi katastrofami. Pomoč Pakistanu mora biti vzdržna na dolgi rok. In to je to, kar potrebuje ta država. Hvala lepa. Paziti moramo tudi na čas, ki je dodeljen za govor. Zdaj pa gospod Vlorcovic za ECR. Dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala, gospod predsedujoče. Gospe in gospodje, spoštovani gospod komisar, danes smo se zbrali tukaj zato, da bi preučili predlog Evropske komisije, da bi pomagali Pakistanu premagati posledice poplav veliko ljudi, 20 milijonov ljudi je utrpelo škodo zaradi teh poplav. Škoda je ogromna in celoten svet bo trpel tudi zaradi tega. Zakaj? Zato, ker je bombaž, ki mu pravijo tudi belo zlato, glavni proizvodni artikel v Pakistanu. Proizvajalci oblačil, so se zato že odločili, da bodo šle cene oblačil navzgor. Bombaž se uporablja v večini oblačil, ki jih nosimo, pa tudi za izdelavo bankovcev, knjig in proizvodov, ki jih uporabljamo vsak dan. Zdaj je čas krize in zdaj poslušamo o vedno večjih cenah, kar pomeni, da je obseg težav vedno večji. Hvala. Pas. Razprava gospod Portaž v imenu GUE za eno minuto. Numa mão nós temos com a entrada. Po eni strani imamo tiste, ki imajo koristi od stopa pakistanskega blaga v Evropi, v Evropo, po drugi strani pa imamo majhno število velikih podjetij, ki se nahajajo na območjih izven eh, katastrofalnih poplav in bodo prav tako profitirali zaradi predloga komisije. Takšna je realnost. Tisti, ki imajo koristi, niso revni, nesposobni, eh, otroci, starejši ljudje, ki nimajo domov. Tisti, ki bodo profitirali, bodo velika podjetja gre za instrumentalizacijo katastrofe, podnebne katastrofe, zato da bi ustvarjali nek posel. To je nespremljivo pri predlogu komisije. O tem moramo razmisliti. Hvala lepa, gospod Portaš. Sedaj pa za imeno, v imenu Evrope svobode in demokracije, gospod Dartmouth. Hvala lepa. V preteklosti sem bil šokiran uh, eh, spričo tega, kar je povedal gospod Cameron. Ampak premijer Cameron je imel prav. Pravilno je zaprosil za to, da bi Pakistanu odobrili trgovinske preference. Uh, tukaj sem. Uh, besedo zahtevati uporabil nekoliko previdno. Odkar se je Združeno kraljestvo pridružilo Evropski uniji, eh, torej to peto največje gospodarstvo, nima pravice do tega, da določa svetovno gospodarstvo, niti ne v državah Commonwealtha. Vseeno je pa v interesu Združenega kraljestva, da dobi eh, Pakistan sedaj te preference. Eh, Strenjam se s tem, kar je povedal tudi gospod Martin o tem. Pakistan ni samo država v razvoju z 170 milijoni prebivalci in pa z strateško mejo z Afganistanom. To je tudi država, ki ima 30 eh, jedrskih konic. Varnostne posledice zrušitve pakistanske države bi bile uničujoče za varnost celotnega razvitega sveta. sveta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 Vsi se moramo spomniti na to, kako dramatične so bile razmere v Pakistanu eh, pred nekaj tedni in še danes so, razma, so razmere dramatične. Številne države, številne province so bile poplavljene, na 100 tisoče ljudi je bilo v stiski, uničena je bila infrastruktura, podjetja, šole, vrci. Eh, v glavnem eh, življenje številnih ljudi je bilo uničeno in mi se to sploh ne moremo predstavljati. Zato se vsi strinjamo, pomagati je treba. Ampak problem je, v Nemščini pravimo, umime, ampak ne napravime mokrega. Kaj menim s tem? Finančna pomoč stane denar in eh, denar prihaja iz našega proračuna, neposredna pomoč je to, kar sedaj predlaga komisija, torej koncesije pri trgovini in tudi tukaj obstajajo pomisleki od tistih, ki so morda prizadeti in zato je danes pravilno, da imamo razpravo o tem. Komisija ni predlagala, da bi Um, izrabili ta preferenčni sistem, preferenčni režim. In uh, smiselno je tudi to, da sedaj sprememo ukrepe preko Svetovne trgovinske organizacije in da Pakistanu pomagamo dobiti pomoč za samo pomoč. Ampak obstaja odprta vprašanja, kakšen resničen pliv na industrije v Evropi. Če si ogledam dokument komisije, če preberem predlog Eh, predlog, potem je uvodoma zapisano, da izhajamo iz tega, da se neto uvozi v Evropsko unijo, eh, da se bodo zvišali za, eh, v vrednost eno, enega milijona evrov. Ali je to resnično neka velika številka, ali je to resnično predstavljalo nekakšno veliko pomoč. Po drugi strani carinske izgube 80 milijonov evrov za naš proračun. Um, torej, ali je smiselno, da se odpovemo carinskim dajatev v vrednosti 80 milijonov evrov, zato da bi mi profitirali, eh, zato da bi Pakistan profitiral en milijon evrov. Tukaj bi si želel obsežnih informacij od eh, komisije. Strinjam se s tem, da je Pakistanu potrebno povedati in pripravljam se našim državljanom tudi pojasniti, da je potrebno ukrepati in da je potrebno pomoč za drugega vedno nekako plačati. Ampak pripričan sem, gospod komisar, da bi morali danes zvečer izkoristiti priložnost za to in pa v prihajajočih tednih izrabiti možnost za to, da 736 poslancev prepričate o tem, da so vaši ukrepi smiselni in morate izkoristiti tudi priložnost za to, kako nakazati pot, kako bi lahko sodelavci v prizadetih podjetjih v državah, kot so Portugalska, Italija, Španija in pa druge države v Evropski uniji, da uh, bi tudi tem ljudem ponudili pot in pa rešitve. To bo vaša naloga, če želite dobiti večino za vaš predlog v Evropskem parlamentu. Mislim, da je potrebno še veliko dela na področju preprečevanja in pa pojasnevanja. Hvala lepa, sedaj pa gospod Susta za dve minuti. Incidente. Hvala lepa. Potrebno se je zavedati krize, v kateri so se znašle evropske države in to na globalni ravni. Govorim o brezposelnosti, o slabi gospodarski rasti in tako naprej. Zato, me, zato se sprašujem, uh, kje je logika pri predlogu komisije, ko gre za mednarodne odnose. Ukrep, o katerem razpravljamo, ta predlog komisije je nekaj, kar bi žrtvovalo številne industrijske sektorje, predvsem tekstilni sektor. Zahtevali bi velike žrtve od tega sektorja. Zanima me, zakaj v trenutnih razmerah sprejemamo takšne ukrepe. Nekateri menijo, da je pomembno, da Evropa ukrepa na mednarodni ravni ampak dejansko ni Evropa tista, ki odloča, ampak gre prej za to, da bi zmanjšali pritisk, ki ga predstavlja terorizem v nekaterih političnih sistemih. Vendar pa v resničnosti to nima nič opraviti s poplavami. Namreč tekstilna industrija se ne nahaja v območjih, ki jih je prizadela ki so jih prizadele poplave. Gre za to, da ljudje želijo eh, penalizirati nek sektor, eh, ko gre za industrijo v nekaterih državah članicah. In to ni prav, če razmišljamo o eh, gospodarske krizi, ki trenutno vlada in o potrebi po resnični rasti v Evropski uniji in zato, da bi lahko končno ponudili tudi kvalitetne proizvode. Hvala lepa se pa gospod Karim. Gospa predsedujoča, najprej se zahvaljujem eh, kolegoma Martinu in pa Kasperju za konstruktivne predloge. Po poplavah sem odpotoval v Pakistan, zato da bi se nas ne oči prepričal o razsežnostih te katastrofe. Uničenje, ki so ga povzročile poplave, je največja nacionalna katastrofa v Pakistanu in presega uh, vse, kar bi si prej lahko predstavljali o tem. Ko sem se 22. septembra srečal z premijem Pakistana, je zelo cenil odziv Evropske unije. Menil je, da je ta odziv bil pogumen, pogumen v smislu, kako je to prej opisal komisar De Gucht. Prepričani moramo biti, da se bomo še naprej odzivali na primeren način. Komisija je sedaj podala zakonodajni predlog, da bi znišali tarife. Uh, To bo pokrilo 27 odstotkov uvoza Pakistana v Evropsko unijo. To bi za 100 milijonov evrov uh, spodbudilo uh, izvoze iz Pakistana v enem letu. Sedaj moramo politični dogovor, ki so ga dosegli evropski vodje, eh, v ukrepe. Na ta način bomo lahko pakistanskemu gospodarstvu pomagali v teh hudih časih. Mi smo njihov največji trgovinski partner. Slišal sem pomisleke, ki so jih izrazili kolegi tukaj v dvorani in uh, menim, da moramo biti pri našem odzivu uh, ambiciozni, ampak pravični. Pomoč mora predstavljati verodostojena prizadevanja Evropske unije in mora prinesti gospodarske koristi za Pakistan, hkrati pa moramo upoštevati občutljivost naših lastnih industrij ter uh, industrij drugih članic Svetovne trgovinske organizacije, predvsem tistih eh, v državah v razvoju. S tem predlogom smo ambiciozni, smo pogumni, istočasno pa smo pravični tudi do nas samih in do ljudstva v Pakistanu. Hvala, gospod Karim. Sedaj pa gospod Higgins. Hvala lepa. 20 milijonov ljudi je bilo prizadetih v poplavah in ti potrebujo neposre, neposredno območ. Zlasti 100 tisoč otrok je ostalo brez doma uh, zaradi poplav in so ogroženi, da bodo umrli od lakote. Um, moramo omogočiti. Moramo pomagati majhnim podjetjem in pa kmetovalcem, ki so sedaj prepuščeni na najmilost uh, višjim razredom. Um, poskrbeti moramo za obnovo oskrbe za prehrano. Vendar pa je ključnega pomena porazdelitev zemlje, um, tistim, ki nimajo zemlje. Nedavno oziroma pred 140 leti smo se s takšno reformo soočali tudi na Irskem in uh, stani trenutek je nastopil, da se to zgodi tudi na Pakistanu. Uh, zemlje morajo dobiti revni in ne samo tisti veliki posestniki. Majhni kmetovalci v Pakistanu bi morali profitirati od pravičnih cen za njihove kmetijske proizvode na svetovnem trgu, namesto da so žrtev špekulantov na trgu blaga. Hvala lepa, sedaj pa gospa Muskardini za dve minuti. Komisarjo. Gospa predsedujoča, gospod komisar, vse nas zelo skrbijo poplave in pa njihov vpliv na pakistansko gospodarstvo. Nekoliko nas skrbi predlog komisije, čeprav so ga odobrile, odobrili tudi šefi vlad in držav. Uredba komisije se osredotoča na koncesije za v glavnem tekstilne proizvode, ki predstavljajo 70 odstotkov pakistanskih izvozov in uh, predstavljajo vrednost 200 milijonov evrov uh, torej, teh tekstilnih izdelkov. Ti sektori se nahajajo na uh, perifernih območjih in ne na območjih, uh, ki so jih prizadele poplave pomoč mora biti ciljno usmerjena in ne sme biti takšna, da bi prizadela industrijske sektorje v Evropi. Um, odprava carinskih dejatev bo vplivala tudi na industrije v Evropi. Izgubili bomo številna delovna mesta. Imeli bomo integrirane ukrepe in pa preferenčni režim, ki bo razširjen na Pakistan. Eh, zavedamo se, da so to izjemni ukrepi, saj želimo pomagati veliki revni državi, ki se sooča s hudimi težavami zaradi naravne katastrofe, ki jo je prizadela in to se skupaj poslabša še splošna gospodarska kriza ter tudi pomankanje pravil Svetovne trgovinske organizacije. Ta pravila gredo v korist državam, ki so bolj razvite, Kitajski, Indiji, ne pa revnim državam vendar pa ukrepe, ki so sprejeti za pomočniki državi, ne smejo oteževati razmer v neki drugi državi. Dezinficirati moramo sektore, ki so tukaj vključeni in uh, s tem moramo pomagati izvozom iz Pakistana. Eh, in seveda ne smemo pozabiti tudi na človekove pravice in pa problem terorizma. Seveda, potrebno je pomagati Pakistanu, ampak eh, to mora potekati s pomočjo spoštovanja institucij, ki so v tej regiji. Gospa Andres Bareja. Hvala lepa. Julija letos je bilo prizadeto je umrlo 1800 ljudi v poplavah v Pakistanu, na tisoče ljudi pa obupno potrebuje človekoljubno pomoč. Španija je prispevala 11 milijonov evrov za pomoč Pakistanu in to v okviru strateške razvojne pomoči Pakistanu. Komisija je povedala, da bo od, da bo spremenjenih 75 tarifnih postavk in to bo seveda imelo velike posledice tudi za gospodarstvo v Evropski uniji. Eh, etanol in tekstilna industrija so tisti glavni proizvodi, ki jih izvaža Pakistan. Eh, komisija pravi, da se znam teh, eh, tega blaga ni možno spremeniti. Španija predstavlja 16 odstotkov pri trgovini s tekstilom. Skupnost eh, Valen, eh, Valencija je pomembna za tekstilno industrijo v Španiji. Tekstilni sektor v Valenciji je vodilni sektor pred Francijo, Italijo in Nemčijo. In uh, zato tukaj govorimo tudi o zmanjšanju tekstilnega trga v Evropi in to bi prizadelo predvsem Španijo. Zato je potrebno vse skupaj strateško analizirati. Ali ste razmislili o proizvodni zmogljivosti Pakistana, ali ste se vprašali s tem, kakšna je tekstilna industrija v eh, Pakistanu in ali boste letno ocenili tudi učinek tega predloga. Hvala lepa. Gospod Filner. Hvala lepa. Želel bi povedati, da pozdravljamo pomoč Pakistanu po katastrofalnih poplavah. Občudovanja vredno se mi zdi, da je komisija tako hitro sprejela ukrepe. Seveda za naše ukrepe potrebujemo denar. Vendar pa kakšno ulogo bo igral ta denar? Odpravili bomo tudi carinske dajatve. Torej, potrebno se je hitro odzvati. Tudi 75 tarifnih postavk bo črtanih in to je dober odziv na katastrofo v Pakistanu. Pomembno pa je tudi to, da se odzovemo hitro, tako da ne bo šlo za nekakšen dolgotrajen, eh, mučen politični proces. Pakistan potrebuje denar sedaj, ne šele čez eno leto. To je potrebno razumeti. Istočasno pa obstajajo tudi nekateri protislovni vidiki. Obstajajo kampanje eh, evropskih eh, tekstilnih proizvajalcev, ki protestirajo proti uvozu tekstilnih izdelkov iz Pakistana v Evropo. Ampak za to ne gre. Potrebno je hitro ukrepati. Evropski eh, Nekateri trdijo, da bo trpel evropski potrošnik, ampak tukaj gre za solidarnost, uh, In uh, sedaj je potrebno pokazati, da uh, ima solidarnost tudi za nas določeno vrednost. Prav gotovo ne bomo dobili boljše priložnosti za to, da podpremo eh, trgovino, uh, svobodno trgovino, kot pa to, da podpremo ta predlog. Hvala lepa, sedaj pa postopek HDI. Veliko kolego je zaprosilo za besedo in vsak bo lahko govoril samo eno minuto. Najprej gospa Kon signora presidente con questo mio breve intervento voglio. želela bi izraziti dejstvo da se ne strinjam z odpravo eh, carinskih dajatev in pa s črtanjem petinsedemdeset tarifnih postavk v glavnem tiste ki ima opraviti za, s tekstilnimi izdelki. skrbi me negativen vpliv na tekstilno industrijo v Evropi, v sektorju, ki že trpi zaradi gospodarske krize. Tukaj razmišljam predvsem o majhnih in velikih podjetjih eh, v tekstilnem sektorju, ki bi bila s takšnimi ukrepi zelo prizadeta. Ne smemo ignorirati tega, da je Pakistan že določil dajatve na izvoze pa, eh, bombaža. Eh, seveda si želijo boljše devizne tečaje za svoje izvoze in seveda se strinjam s tem, da je potrebno državi po takšni katastrofi pomagati, ampak v Evropski uniji lahko pomagamo na ta način, da pomagamo pri izgradni cest in pa uh, druge infrastrukture. Gospod Leichfried kot pa vezdujoča. Ni enostavno biti stvarni, če govorimo o tem, da je na 100 tisoč otrok ostalo brez doma, da so številni ljudje na cesti, da ljudje živijo v hudi revščini. In pomembno je, da se Evropska unija tukaj hitro odzove. Veliko vprašanje, ki se postavlja, pa je naslednjo. Ukrep, torej ali bomo s temi ukrepi, ki ste jih predlagali, pomagali na pravem mestu ali ne? To bi si želel bolj jasno vedeti. Eh, pravilno je, da pomagamo tudi tekstilni industriji v Pakistanu, ampak vem, če bo naša moč, eh, pomoč pristala na pravilnem mestu. In še drugo, če bi tam pomoč naj bila namenjena sami, samo pomoči, potem moramo razmisliti tudi o tem, kako bo to vplivalo na Evropo. Nasplošno menim, da smo priča drastični situaciji, da je potrebno pomagati in upam, da bo ta pomoč uh, dosegla tiste, ki jim je potrebno pomagati. Hvala lepa. Gospa Lambert. Najlepša hvala, gospa predsednica. Naj se odzovem na nekatere komentarje, ki smo jih slišali. To, kar Pakistan skuša narediti sedaj, je, da sam sebi pomaga iz te groze po poplavah. E, če e, bi e, poplava plave prizadele tovarne potem ne bi mogli eh, proizvajati. Zato ni presenetljivo, da se eh, tovarne nahajajo izven teh področji. Zelo potrebno je vedeti, kakšne so potrebe. Porazdelitev prihodka iz dodatnega izvoza je zelo pomembna. To vemo, da je eh, pomembno za infrastrukturo, energijo, šole, ceste in tako naprej. Ja, in tudi demokratsko izvoljena vlada Pakistana ima odgovornost, da učinkovito pobere davke in tako naprej. Ampak ljudje so omenjali tudi potrebo po večji raznolikosti. Če bi Pakistan imel bolj diversificiran industrijski sektor, se ne bi toliko pogovarjali o tekstilu tukaj. Prosim torej, ali lahko izkoristimo to priložnost za to, da pomagamo tej državi, da se izvleče iz te katastrofe. Hvala lepa. Gospod Ferreira. Hvala lepa. Ta tra tragedija, ki smo ji bili priča v Pakistanu, zahteva evropsko solidarnost, vendar pa ne sme ogroziti tekstilne industrije v Evropi. So še drugi načini, kako lahko pokažemo svojo solidarnost. Lahko pomagamo pri ponovni izgradni prizadetih regij. In poleg tega pa lahko rečemo, da predlagani ukrepi ne bodo nujno pomagali samo Pakistanu, ampak predvsem velikim trgovcem v Evropi. Lahko povzročijo tudi večjo brezposobnost. To ne, smo, ne sme biti izgovor za izgube delovnih mest. Moramo braniti evropsko tekstilno industrijo, moramo braniti delovna mesta. V tekstilni industriji proračun za leto 2010 je zagotavljal eh, financiranje programa skupnosti za tekstil in eh, čevljarstvo. Gospod komisar, kaj predlagate za to? Hvala lepa. Gospod Morgan, imate besedo. Najlepša hvala, gospod, eh, gospa predsedujoča. Ne? meni se zdi paradoks, da uh, namesto, da bi branili svoje delovna mesta, ta delovna mesta ogrožamo kot Evropska unija. Mislim, eh, da je ta pomoč lahko kontraproduktivna. Kajti, če bomo uvažali toliko več tekstila, se lahko zgodi, da bomo 120 tisoč delovnih mest v tekstilni industriji izgubili v Evropi zavedati se moramo, da eh, naše gospodarstvo zelo trpi tudi zaradi ponarejenih proizvodov, ki prihajajo iz eh, Azije, zlasti iz Kitajske. Italija predstavlja tradično 30 eh, odstotkov evropske tekstilne industrije in skupaj s Pakistanom je tudi našim majhnim in srednjim podjetjem treba pomagati,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 če TS je največji proizvajalec bombaža, 9 odstotkov svetovne proizvodne predstavlja Pakistan. Zato si lahko predstavljate, da gre tu za zelo resno vprašanje. Finali Omoš, a naferthikan, kje si na potrebna je odprta svetovna trgovina, po drugi strani pa so tudi kolegi že govorili o tem, predvsem gospod Melo. On prihaja iz države, kjer je gospodarstvo izredno občutljivo, torej na portugalskem. Tudi italijanski kolegi so povedali svoje in tudi grško bi se daj tukaj dodal. Tudi v Grčiji se soočamo številnimi problemi. Pakistanu je trebno pomagati, ampak ta pomoč mora biti nadzorovana in zato sprašujem komisijo, v kolikšni meri imamo mehanizme, ki bi lahko zagotovili da se denar, ki je namen Pakistanu, pravilno uporabi, eh, da se to nekje ne izgublja in da to ne gre ehm, v škodo evropskim podjetjem. Eh, Hvala lepa, eh, gospod Papa Nikolau, gospod Kelly. Ne bom trdil, da natančno poznam vse podrobnosti te situacije, vendar pa se zavedam strateškega pomena Pakistana. In zato podpiram to, kar je rekel gospod Karim. Zelo pomembno je imeti stabilen režim v tej državi, kajti to je regija, ki ni ravno najbolj stabilna. Poleg tega pa mora biti tudi eh, dobro življenje, mir eh, v prvi vrsti naših ciljev. Zato bi želel, da nam komisija natančno odgovori na vprašanje gospoda Higgensa in drugih na levi, ali lahko zajamči, da bodo pomoč dobili tisti, ki jo zasludijo in da je ne bodo dobili trgovilci in pa zemljiška gospoda. Hvala lepa. A? Gospa Köstinger. Katastrof. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Katastrofalne poplave v Pakistanu so imele hude humanitarne posledice. Zato je potrebno ljudem v Pakistanu hitro pomagati. Ukrepi za oživljanje gospodarstva in pa za poslovanja je lahko pomemben prispevek Evropske unije v tej hudo prizadeti državi. Zdi pa se mi vprašljivo, ali zmanjšanje carinskih dajatev lahko prinese zaželjeni učinek. Uh, obstajajo tudi Obstaja tudi nevarnost, da bodo koncesije za Pakistan se zlile v tretje kanale in ne bodo dosegle želenega učinka. Tukaj se nanašam predvsem na področje bioetanola. Zanima me, ali eh, so koncesije pri carinskih dejatev za etanol resnično pravi način za to, da pomagamo ljudem v Pakistanu in ali lahko ocenimo, ali lahko pri uvozu v Evropsko unijo pri uh, proizvodnji etanola sploh uh, nekako uveljavimo te koncesije. E. Hvala lepa, gospod Silvestre. Kaj ti želiš dati, Nur? Ne, ektetologo. This, Ali predsedujoča ve, da sedaj ne govorimo o pomoči, ampak govorimo o preferenčnem sistemu. In to bi Pakistanu dalo priložnost, da si zasluži svojo pot iz teh problemov s eh, svojo lastno voljo. In mene zelo zanima, ali predsedojoča to razume. Ja, ich glaube, das ist das Kernelement, über das wir jetzt diskutieren. To je ključni element tega, o, tem, o čem sedaj razpravljamo. Ukrepi morajo biti dobro premišljeni za to, da bodo pomenili trajnostno pomoč in seveda obstaja vedno tudi vprašanje, koliko bo potem uh, analiza stroškov in pa koristi pozitivna za Evropo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Silvestres. Eno lepto. Za eno minuto. Presidente, non vi è dubbio che. Gospa predsedujoča, nobenega dvoma ni, da moramo pomagati po katastrofi, ki je prizadela Pakistan. Ampak danes se moramo vprašati, kakšno vrsto pomoči pa ta država potrebuje in kakšno vrsto pomoči lahko zagotovi Evropska unija. Moramo ukrepati hitro, vendar učinkovito. In Ravno ta učinkovitost me nekoliko skrbi, če preberem predlog komisije. Meni se zdi, da vsebuje predlog komisije predvsej pomankljivosti. Kar zadeva tekstilno industrijo, mislim, da ta, ti ukrepi ne bodo učinkoviti, kajti lahko povzročijo nove napetosti, dodatno revščino v Evropi in še bolj ogrozijo eh, sektor, ki je že tako v slabem stanju. če bomo spodbujali in pomagali podjetjem, ki eh, proizvajajo tekstilne proizvode, to pomeni, da bomo eh, pomagali tistim področjem, ki niso bila prizadeta. Mislim, da bi se morali osredotočati na prizadeta področja. Meni se zdi, da je oprostitev carinskih dejatev napačna rešitev in se s tem ne moremo strinjati. Hvala lepa. Gospod Silvestres, s tem smo zaključili postopek Catch the Eye in sedaj bomo še enkrat poslovni komisarjev. Izvolite besedo. You, um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi zelo jasno želel predstaviti, o kakšni številka govorimo. Prvič, obseg trgovine 900 milijonov evrov učinek bi bil še dodatni izvoz na evropski trg 100 milijonov evrov v samovoz. Celotna eh, bilanca za Evropsko unijo pa samo 50 milijonov, torej ta razlika. In to eh, zaradi ugodnejšega položaja Pakistana, da izvaža na evropski trg, bo tudi precej trgovi, trgovine, ki bo šla drugam. Kar pomeni, da bodo uh, vsi eh, uvozniki nekaj priložnosti izgubili na evropskem trgu. Se pravi, eh, celotni učinek bi bil 50 milijonov evrov v Evropi. To ponavljam, zato ker sem še enkrat slišal, da je ogroženih 120 tisoč delovnih mest. Vsi imate kalkulatorje na svojih eh, mobilnih telefonih. In če bo Evropa izgubila 120 tisoč delovnih mest zaradi teh 50 milijonov več uvoza, potem imamo pa res problem z evropsko tekstilno industrijo, ne glede na to, kaj se bo eh, dogajalo s Pakistanom. Sploh ni resno, da se eh, to številko eh, omenja. Drugič, upoštevali smo, tako kot je treba, občutljivost evropske tekstilne industrije in tudi nekoliko. Eh, težko uh, situacijo, v kateri ta uh, industrija je. Uh, ni določen, določene uh, proizvodi niso vključeni, naprimer gospodi, gospodinski tekstil, potem postelina, je pa nekaj pol gotovih proizvodov vključenih. Če so to pol izdelki, pomeni, da bojo eh, dokončani v Evropi, kar eh, z drugimi eh, besedami pomeni cenejši uvoz za tiste podjetja, ki proizvod dokončno obdelajo. Kar pomeni, da to ni škoda za nas, ampak bi rekel ravno nasprotjo. Res smo zelo natančno preučili, kaj naj bi bil dober predlog za Pakistan. Predlog, ki bi bil dober za Pakistan in ne bi istočasno uh, škodil evropske industrije, kajti tudi mi skušamo rešiti eh, to gospodarsko krizo in podjetja prav gotovo niso v lahkem položaju. Potem smo slišali pripombe tudi o izvozu bombaža. Na svetovnem trgu bombaža, bombaža ni dovolj. Res je, da je Pakistan eden največjih proizvajalcev bombaža. To, kar sem jaz imel pred očmi, ko bomo se dogovorili o tem, da res lahko nekaj dosežemo, bi morali praš, pro, prositi Pakistan oziroma zahtevati od Pakistana, da naša lasna industrija dobi dovolj bombaža, tako da lahko proizvaja tisto, kar zahteva trg. Kaj te eh, obstaja pomankanje bombaža na svetovni ravni, zlasti določenih vrst bombaža, eh, sedaj je treba nekatere vrste eh, uvažati iz Afrike, vendar pa je zelo težko eh, spremeniti proizvodno linijo iz enega dneva do drugega. In zato eh, smo temu problemu posvetili še posebno pozornost. Naj zaključim, gospa predsedojoča, z naslednjimi besedami. Ko si pogledamo to situacijo, ko gre za Pakistan. Potrebujemo več pomoči in potrebujemo več trgovine. Potrebujemo oboje. Evropska unija je prispevala že 320 milijonov evrov, 60 odstotkov tega, kar so na začetku zahtevali Združeni narodi. To bomo delali še naprej. Trgovina ni pomoč, kot je bilo rečeno tudi v tej hišo. Trgovina pomeni dati priložnost Eh, pakistanskemu gospodarstvu, da začne proizvajati in izvažati in da da delo ljudem, ki delo potrebujejo. In mislim, da je to bistveno orodje za gospodarsko oživljanje. Namreč, da damo dodatne trgovinske možnosti za Pakistan. Tu ne gre za pomoč. Torej, torej ne gre za to, da bi usmirjali sredstva da, v, za neko stvar ali pa nekim ljudem dost, dosti lažje je to delati, če imamo trgovino. Vemo pa, da ima trgovina tudi svoje slabosti. Gosp, torej, gospodarstvo zahteva tako pomoč kot trgovino, če mu želimo pomagati. In zato delamo na obeh teh vidikih. In res je, in to sem že povedal. Vedeti moramo, da govorimo o regiji, ki je bila zelo prizadeta, uničena. Govorili so kolegi iz Italije. No, tisti del ozemlja Pakistana, ki je bil poplavljen, je ena, po velikosti enak celi Italiji. To moramo imeti pred očmi. Vedeti moramo, da je to zelo občutljiva regija, geostrateško zelo pomembna, zelo je pomembna tudi za nas za našo varnost. In zelo nevarno bi bilo za Evropo, če bi ta e, e, regija postala nestabilna. Zato moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bomo zagotovili, da e, ne bo prišlo do destabilizacije te regije zaradi Pakistana. Zato smo predvideli določene okrepe, potekajo tudi politične razprave s Pakistanom, vrh je bil pred nedavnim, še naprej bomo sklicevali sestanke, predvsej večjih uradnikov Evropske unije je šlo v Pakistan, e, komisarka Georgijeva, e, ki je odgovorna za humanitarno pomoč, je šla ta, imamo tudi predviden predvsejšen svežen pomoči, pa tudi, kot sem rekel, oblikujemo gospodarski pristop, se pravi več trgovine. In upam, da bo to tudi pomenilo nekaj za Pakistan in prepričan sem, da če bomo pomagali Pakistanu, bomo v določeni meri pomagali tudi sami sebi. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je razprava zaključena. In eh, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za poročilo Kristjane Muskardimi. Navedba države porekla za določenje.